podpredsednico komisije, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki bo spregovorila glede razmer v Siriji. Izvolite, gospod Mogarini. Najlepša hvala, predsedujoči. Naj najprej povem, da smo o tem vprašanju o situaciji v Siriji natančno razpravljali. Razpravljali smo o tem, kako zaključiti vojskovanje In sicer 19. januarja so potekale te razprave, tako da um, je od tedaj potekal skoraj da mesec in najlepša hvala za to priložnost, da še enkrat preverimo, dvakrat preverimo korake, ki smo jih obrali in usmeritev, ki smo jo obrali, ter da preverimo, kakšni izzivi so še pred nami. Naj torej orišem, kaj se je zgodilo v tem mesecu. Najprej je potekala konferenca v Londonu na temo Sirije. Tu začenjam, ker eh, je šlo tu za konferenco, na kateri so bile predsotne tako države članice Evropske unije kot Unija kot celota. In eh, dve tretjini je predstavljala Evropska unija na tem zasedanju, tako da smo imeli priložnost pokazati solidarnost Evropske unije in dati upanje tudi našim sogovornikom iz Sirije. 3 milijarde evrov smo obljubili kot podporo za begunce iz Sirije in za notranje razseljanje osebe v Siriji. Spregovorili smo tudi o humanitarni poro, pomoči, več o tem pa čez kakšen trenutek, ko bomo govorili o varnostni situaciji. Prav tako smo oblikovali dva pakta, enega za Jordanijo, drugega za Libanon. Ta dva pakta vsebujeta ne samo finančno podporo, temveč tudi nekatere ukrepe, s katerimi lahko podpremo te države pri prizadevanjih za integracijo sirskih beguncev v družbah gostiteljicah, tako da damo priložnost mladim ženskam in otrokom, tako da zagotovimo tudi možnost za trajnostne ukrepe v Siriji in Jordaniji. Od 19. januarja naprej se je zgodilo tudi več drugih zasedanj, med drugim v Ženevi. Pogovori v Ženevi, mirovna pogajanja, pa so bila kmalo zaključena. Prva pogajanja, ki jih je vodil Stefan de Mistura, so se hitro zaključila. Potekalo je pa tudi srečanje mednarodne skupine za podporo v Minhnu. Več ur je potrebalo pogajanje tudi z Johnom Kerjem, Lavrovom in drugimi zunanjimi ministri približno 20 držav članic eh, in drugih držav je bilo prisotnim za omizje, med drugim tudi iz vrsta Arabske lige. Poskušali smo preučiti, ali je do prekinitev pogajanj v Ženevi prišlo zaradi težav, ki jih ni moč premostiti ne samo na regionalni notranji ravni znotraj sirijske družbe, temveč tudi zaradi širšega konteksta v tej regiji. Ali pa bi bilo morda možno prek te mednarodne skupine zagotoviti pot naprej, da bi torej oživili proces, v katerega smo vsi skupaj veliko vlagali v preteklih mesecih. Na sestanku v Minhnu smo oblikovali dve delovni skupini. Prva se nanaša na načine za zagotavljanje prenehanja sovražnosti, so predseduje ta mm, Rusija in ZDA in sta dva pomembna akterja, ki sta nujno potrebna za usklajevanje vojaških operacij, zato da se dogovori, kako je s kartiranjem in kako je z zagostavljanjem začetja veljavnosti sporazuma o prenehanju sovražnosti. Potem smo oblikovali tudi namensko skupino za zagotavljanje humanitarne pomoči. Ugotovili smo, da je treba zagotoviti drugi krok progajan v Ženevi in Stefan de Mistura eh, je napovedal, da bo o tem spregovoril v prihodnjih dneh. Ti dve delovni skupini poročata o čisto drugačnem vzdušju na samem terenu, kakor smo ga slišali v preteklosti. Uh, V Ženevi so Sirici spregovorili o zelo težavnem eh, procesu vodenja pogajen. Iz terena pa slišimo o pogubnih razmerah, ko Sirici umirajo. Tako da slišimo, da je treba zagotoviti humanitarno pomoč, hrano in zdravila znotraj Sirije in da bi, bil to, bi bila to dobra osnova za ustrezna pogajanja v Siriji. To bi odprlo tudi ustrezne kanale za pogajanja med različnimi stranmi. Kot veste, je delovna skupina za prenehanje sovražnosti opravila obsežno delo, tudi delovna skupina za humanitarne ukrepe. Sprejeta je bila tudi varnostna resolucija Združenih narodov 2268 glede prenehanja sovražnosti, ki je začela veljati 29. februarja. Od tedaj naprej sva skupaj s posebnim odposlancem UZN, Stefanom de Misturi, Misturo in so predsedujočima delovnim skupinam, torej ZDA in Rusijo, ugotovili, da nasplošno prenehanje sovražnosti velja, čeprav opažamo nekatere kršitve posod po Siriji v različnih regijah. Splošna ocena pa je, da prenehanje sovražnosti velja. Situacija na terenu je bila v tem tednu znatno izboljšana v primerjavi z prej, predhodnimi tedni. Verjetno je to prvič, da v petih letih tega konflikta v številnih eh, regijah Sirije ni slišati za oborožene posege, čeprav, kot rečeno, se ne nehno dogajajo kršitve. Vendar pa je obseg teh kršitev zelo drugačen kot v preteklosti. Glede delovne skupine za humanitarno vprašanje, razprave smo začeli ta teden. 180 tovornjakov želimo zagotoviti in eh, s tem oskrbeti 150 tisoč eh, sircev v obleganih območjih. Sodelujemo skupaj z druženimi narodi. V nadaljevanju pa se bom eh, še dotaknila tega, da želimo zagotoviti pomoč tudi v regijah, ki jih prej nismo mogli doseči. Kot rečeno, je Stefan de Mistura dejal, da naj bi se od jutri naprej ponovno začela pogajanja. Sicer ne pričakujemo, da bo ta proces enostaven. Pravzaprav pričakujemo ravno obratno. Je pa spodbudno slišati, da smo pomagali vzpostaviti razmere za nadaljna pogajanja. Srečala sem se z gospodom Hižabom v Parizu pred dvema dnevoma in podrobno smo razpravljali o pogojih za nadaljevanje razprav v Ženevi. Poleg tega pa smo razpravljali tudi o tem, kako lahko udeleženci v razpravah zagotovijo, da bodo okviri za sama pogajanja prispevali k dobrim, konstruktivnim razpravam. In pomembno sporočilo je, in tu lahko spregovorim samo v imenu Evropske unije, da spodbudimo vse akterje, začenši z režimom, pa tudi z opozicijo, da jih pozovemo, da se vzdržijo pogajanj v Ženevi. In da so pripravljeni na kompromise v samih pogajanjih in da so pripravljeni aktivno sodelovati v razpravah. To bo zelo pomembna naloga, če se želimo lotiti teh pomembnih pogajanj. Prvič po petih letih vojne imamo to kombinacijo prenehanja sovražnosti, ki nasplošno velja, čeprav prihaja do znatnih kršitev, nasplošno pa velja mir, in eh, zagotavljanjem humanitarne pomoči za oblegana območja. Seveda, slika ni najbolj rožnata. Ne gre za to, da bi izboljševali situacijo že iz tedna v teden. Smo pa obrali korake, ki gredo jasno v pravo smer. Eden izmed teh se nanaša na usklajevanje, ki sta ga, zago ki sta ga zagotovila Rusija in ZDA, ko gre za vojaško poseganje. Gre za tesno usklajevanje med. Uh, obema režimama in potem za delo na zagotavljanju prenehanja sovražnosti. Naslednji korak pa bo prizadevanje za zagotovitev miru. Tako da je treba zagotovo ponovno preveriti ukrepe, sploh ko gre za usklajevanje prizadevanja na tako visoki ravni. Poglejmo si še vlogo Evropske unije. Evropska unija sodeluje v obeh delovnih skupinah, tu pa ima različne vloge. Glede delovne skupine za prenehanje sovražnosti, mm, tu sodelujemo tudi z drugimi državami, ki so del mednarodne skupine za zagotavljanje pomoči. Tudi naši vojaški strokovnjaki so prisotni v delovni skupini. Ugotavljamo, na kakšne načine lahko pomagamo pri spremljanju prenehanja sovražnosti in kako lahko podpremo naše prijatelje. Glede delovne skupine za zagotavljanje humanitarne pomoči pa je tu naša vloga veliko večja. Ne samo zaradi tega, ker nas že tako opisujejo kot tisto dobro stran, ki se ukvarja bolj s humanitarnimi področji. Gre tudi za to, da je tu vlogo igrala politična odločitev. V Siriji Evropska unija ni vojaški akter, kar se je izkazala za dobro glavno vlogo pri tem igrata obe državi, ki imata veliko vojaško prisotnost, pa tudi potrebno znanje in nadzor nad vojaškimi dejavnostmi. Te lahko privedejo do začetka pogajanj o prenehanju sovražnosti. Kar pa ne pomeni, da ne sodelujemo pri teh pomembnih prizadevanjih. Vseeno smo aktivno prisotni in naša prisotnost se bo verjetno v prihodnjih dneh še povečala. Glede humanitarne pomoči, tu vidimo močno povezavo med humanitarno pomočjo in političnim procesom, ki ga je treba obuditi. Ob zadnjem srečanju se spomnim, da ste številni omenili, da potrebujemo neke vrste maršalov načrt za Sirijo. Če upoštevamo številke, torej zneske, ki jih zagotavljamo za Sirijo in sosednje države ter za druga območja, lahko rečem, da smo pravzaprav z Maršalovim načrtom že začeli in to zelo odmevno. Delovna skupina za humanitarna vprašanja, v kateri smo vodilni, se je sestala v mestnem času že štirikrat. In kot rečeno, smo zagotovili zagotovili 180 tovornjakov za sedem eh, obleganih območij in dosegli smo 150 tisoč eh, siricev v številnih mestih v Siriji. Seveda, seznam območij, ki sem ga navedla, ni izčrpen. Gre za prizadevanja, ki jih opravljamo povsod po Siriji in lahko bi dosegli tudi druga območja. In to je ena izmed prednostnih nalog, ki naj bi jo dosegli v prihodnih eh, tednih. Želimo si, da bi um, v Siriji dosegli vsaj 1,7 milijona Siricev v prihodnem četrtletju, torej v, neke, v naslednjih mesecih. Želimo zagotoviti humanitarno pomoč in pri tem sodelovati z organizacijami Združenih narodov. Tako da smo reaktivirali naš urad v Damasku. Med mednarodnimi akterji je Evropska unija verjetno edini akter, ki uživa zaupanje vseh strani, tako znotraj Sirije kot znotraj širše regije. Na nek način im, imamo privilegiran dostop do številnih sogovornikov, ki morajo na to delati na nadaljnih korakih, zato da lahko omogočijo dostop za humanitarne kovoje v težko dostopnih območjih. To pomeni, da imamo zelo pomembno vlogo. Pripravljeni smo zagotoviti zaupanje med različnimi stranmi v pogajanjih. To vrtna okna za pogajanja želimo odpreti, zato da bi zagotovili prehod v mirno rešitev. Kljub pozitivnim korakom, ki smo jih storili v prejšnjih tednih, pa je jasno, da bi lahko prišlo do novega izbruha nasilja. Situacija na terenu je še vedno zelo napeta. Vsak dan slišimo zaskrbljujoče novice, tudi danes do povdan smo slišali zaskrbljujoče novice. In eh, posredniška vojna, ki se dogaja v Siriji, bi se lahko prelevila v pravo vojno v tem območju in eh, to moramo nenihno upoštevati čeprav zagotavljamo humanitarno pomoč, eh, moramo delati tudi na prenehanju sovražnosti in spremljanju morebitnega premirja. Pri tem je treba vse čas upoštevati, da se zadeve še vedno lahko obrnejo na slabše, če ne bomo dovolj podprli akterjev na terenu, torej vojanski, vojaških skupin in posameznih eh, akterjev. Predvsem pa je treba podpreti same režime, pri izvajanju ukrepov. Te dni sem se pogajala z našimi partnerji, sogovorniki in prijatelji tako znotraj Sirije in izven sirske regije. Pozvala sem, sem jih, da se vključijo v politični proces, da pomagajo izboljšati humanitarno stanje in da si prizadevajo za okrepitev prenehanja sovražnosti, tako da bo to stanje obveljalo. Včeraj sem spregovorila s turškimi partnerji in če si pogledate sporočilo, ki ga je objavil svet včeraj, boste tam našli tudi sklic na potrebo po sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo, zato da bi izboljšali humanitarno stanje v če dalje več območjih v Siriji. Tu gre za skupno zavezo, o kateri smo s turškimi partnerji razpravljali včeraj. Tako da se moramo vsi podruditi po najboljših močeh. Odprli smo že zelo majhno okance, vendar moramo zagotoviti, da se ne bo zaprlo. Treba je sodelovati tako na političnem področju, na področju zagotavljanja prenehanja sovražnosti, kot tudi na humanitarnem področju. In ob tej priložnosti bi se Stefanu Demisturi rada zahvalila za izvrstno koordinacijo. Vsak dan sva v stiku in sodelovanje z druženimi narodi na vseh treh omenjenih področjih je res zgledno in eh, dober primer sodelovanja tudi za druga področja. Vidimo, da torej diplomacija lahko deluje. Videli smo, da lahko premagamo Daesh in da jih lahko premagamo samo prek postopka, ki bo prekinil vojno v Siriji in zagotovil tranzicijo v Damasku. Vemo, da lahko storimo konec vojni v Siriji in da z skupnimi močmi se lahko borimo proti terorizmu. Prvi koraki v pravo smer so že bili stolje, storjeni. Mislim, da smo delali zelo odločno, zelo dobro smo se usklajevali s številnimi akteri, med drugim ZDA. Po petih letih vojne je evropska diplomacija začela mm, obrojevati sadove. Kot rečeno, pa se lahko zadeve vsak trenutek obrnejo na slabše, če ne bodo vsi akteri delovali tako zauzeto kot mi v preteklih mesecih. Potruditi se je treba, če želimo zagotoviti novo Sirijo. Sirija, ki je bila uničena v petih letih vojne, se verjetno ne bo povrnila vsej svoji lepoti, ampak lahko damo priložnost Sircem, da ponovno zgradijo svojo državo onkraj religioznih in političnih um, prepadov. Sirijo, ki jo bodo vodili drugi ljudje, ne tisti, ki so pet let vodili državljansko vojno. Torej Sirijo, ki bo vključujoča, ki bo vsem Sircem omogočala, da so mm, del iste države. Sirijo, kater, v kateri ni prostora za Daješ ali Al-Nusro. Mislim, da nam to lahko uspe, če bomo v prihodnosti sodelovali tako zgledno kot v preteklih mesecih. Hvala lepa, gospa. Mogherini, visoka predstavnica, podpredsednica komisije za to izjavo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Predi, EPP. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Mogherini. Zelo sem vesel, da slišim, kako ustrajate na tem, da ta konflikt že pet let traja, kajti dejansko v tem dolgem obdobju Sirijci niso imeli veliko razlogov za upanje. Ko so šli na ulice pred petimi leti, si niso predstavljali, kakšen bo izid tega. Zato mislim, da je prekinitev ognja, ki je stopila v veljavo 27. februarja, ostaja zelo pomemben element. In tudi tu se strenjam z vami, to je pomembno, zato ker omogoči dostop do humanitarne pomoči. In sirijsko prebivalstvo to nujno potrebuje. Spomnim ste, da ste pred nedavnim prišli na naš odbor in o tem smo že izmenjali nekaj besed. Premirje je prav tako pomembno, zato ker to daje nekanček upanja in tega se je treba okleniti v tej politični perspektivi. Seveda prekinitev ognja ni popolna, nekatere žrtve še uh, obstajajo, ampak uh, načelno se ga spoštuje in to pozdravljamo. To bo predpogoj za eh, politični prehod, kar pa seveda ne pomenijo volitve zdaj, kot si predstavljata to Asad in Putin. To je nespremljivo. Moramo eh, ponovno eh, oživiti mirovni proces in na ta način bomo lahko kaj dosegli. Hvala lepa, gospod Bostinaro, za socialiste in demokrate. Dve minuti. Hvala lepa, gospa eh, visoka predstavnica, spoštovani kolegi. Najprej eh, pozdravljam gospo Mogherini in njeno zelo pomembno pobudo. Na zelo dober način ste tudi koordinirali napore na evropski, regionalni in lokalni ravni za reševanje tega konflikta, ki že predolgo traja. V teh eh, zadnjih eh, dneh eh, so se odvijali pomembni dogodki za Sirice, najpomembnejši od zadnjih petih letih. Nujno je, da ponovno zaženemo mirovna pogajanja. Ta mirovna pogajanja se bodo ponovno začela jutri. Nobene druge alternative ni, samo politična rešitev obstaja, ampak zato potrebujemo politično voljo, ki mora biti trdna in mednarodna skupnost se mora osredotočiti na najpomembnejše boj proti Daješu in proti vsem drugim terorističnim organizacijam. Na ta način je treba preprečiti nadaljne trpljenje in vojno v tej regiji. Če bomo našli rešitev za krizo v Siriji, bodo Sirijci ostali doma in ne bodo tvegali svojih življenj, da bi prišli v Evropo tudi um, opozicija v Siriji mora biti udeležena v teh pogajanjih. Torej, um, proti vsakršni akciji smo, ki bi ogrozila to zmerno um, opozicijo, ki mora sodelovati v mirovnih pogajanjih in tudi humanitarna pomoč mora priti do ljudi, ki jo potrebujejo. To moramo omogočiti. In zato potrebujemo sodelovanje vseh. Mislim, da je treba humanitarno krizo prekiniti. Konflikti v Siriji so nedorečeni, imamo več akterjev, ki so v igri. Ampak kakorkoli že, za vse akterje velja, naj si bo to Turčija ali Rusija. Torej vsi morajo spoštovati rezolucijo uh, eh, 205. Gospod Tenok. Torej, uh, Eh, to, kar smo se dogovorili v eh, Minhnu, eh, sedaj omogoča mednarodni skupnosti, da izvaja močan pritisk za to, da bi našli dolgotrajno rešitev na podlagi prve rezolucije Združenih narodov. Ampak, če želimo doseči konec te grozne vojne, potem posežemo v intervencijske interese Rusije. Mi eh, delimo ambicijo Rusije, da bi eh, sprek premagali eh, teroristične organizacije v Siriji in treba je tudi prenehati s provokacijami, ki predstavljajo boj proti Asadu in drugim skupinam kajti to je način, kako Putin destabilizira Evropo. Moskva mora razumeti, da bo um, njeno vedenje uh, tudi um, predmet um, um, pozornosti in samo na ta način bomo lahko dosegli. Dve minuti a nome dell'Alde. Hvala lepa. Torej, kakršnikoli napori za reševanje konflikta v Siriji s pogajanji je treba podpreti, ampak to ne pomeni, da se moramo strinjati z vsako rešitvijo. Torej, eh, prekinitev ognja je eh, zelo mm, eh, ohlapna, ampak istočasno je treba to ohraniti. Sirici eh, zaslužijo več pomoči od nas in moramo tudi naša stališča še okrepiti. Če bi eh, imeli že prej dobro, trdno eh, strategijo za Sirijo, potem ne bi sedaj nosili posledic te nedejavnosti. Evropska unija eh, je eh, povsem razklana eh, pri svojih naporih, da bi omogočila tem siricam varen pristan v Evropi. Potrebujemo večje napore za konec vojne, ki povzroča vse te begunske tokove. Sedaj se pogajamo o humanitarni pomoči in tu je predsednik Putin eh, izkoristil priložnost za najbolj brutalno nasilje, za bombardiranje bolnišnic, šol in tako dalje. Um, in to vedenje, ki ga vodi Putinova Rusija, ima ceno in mislim, da potrebujemo sankcije Evropske unije za nasilje, ki je bilo izvajano. V Siriji imam nekaj vprašanj. Potem, ko smo slišali, da je prišlo do eh, zakasnitve pri eh, pogajanjih, ki se ne bodo začela jutri, temveč v ponedeljek. Torej, eh, pri tem je še pomembnejše, še, da lahko nadzorujemo um, dostavo hrane oziroma pomoči. Uh, omenili ste eh, pakete v Libanonu in Jordani. Ali je to dovolj? Eh, mene zelo skrbi situacija v Libanonu, eh, ko toliko pozornosti po posvečamo Turčiji, ne moremo pa dopustiti, da bi um, Libanon uh, tu um, utrpel preveliko uh, škodo in treba je nehati podpirati brutalen nasadov režim. Honorevole Matijas, v minuti gospod Matijas Guje. Gospa Matijas, hvala lepa, gospa Mogherini, hvala za vaša pojasnila. Res eh, smo v eh, zelo mm, drugačni fazi, torej premjere obstaja, ampak eh, to je predvsej um, krhko in uh, Videli smo tudi, da je bilo zelo veliko eh, posegan, torej naj si bo srednji Saudske Arabije ali drugih. Eh, to je nesprejemljivo in to je prav gotovo razlog tudi za to, da so bila pogajanja neuspešna. Naprimer, iz, iz pogajanj so izključeni sirijski kurdi. Ampak vsi ostali so vključeni, ZDA in, in drugi. Eh, Sama bi spomnila na to, kar je povedal gospod Mistura. Eh, rešitev v Siriji bo odvisna od tega, kar želijo ljudje v Siriji. Zanima me, kdaj bo imela Evropska unija avtonomno stališče, ki ne bo odvisno od Združenih držav, od Saudske Arabije in ki ne bo odvisno od drugih eh, akterjev. Torej, ki bo resnično odvisna samo od uh, sirijskega ljudstva, kajti sicer bo to neuspešno. Hvala lepa, predsedujoči. Premirje drži v Siriji, vendar pa je krhko in upamo, da bomo konec tedna v Ženevi imeli mirovne pogovore. Zelo pomembno za mirovna pogajanja bo, da so vse vključujoča in da bodo veljala za vse skupine, tudi za kurde. Do sedaj so ženske pri pripravah igrale le vloge statistk. Danes ob dnevu žena bi rada se usmerila na ženske, ki so se upirale režimu Asada in džihadistov. Novinarke iz Alepa so posnele film o pogumnih ženskah, ki, se, ki pomagajo v kriznih območjih kot eh, medicinske sestre. Rada bi spomnila na veliko žensk, ki so plačale svoj pogum življenji. Naprimer, blogerka Hasan, kurdska blogerka, ki je poročala o razmerah v Raki in so jo umorili upam, da bodo na mirovnih pogajanjih ženske spodbujane, da bi sodelovali tudi v mirovnem procesu. In glede na veliko zločinov, ki se dogajajo v Siriji nad moškimi, ženskami in otroki, mora biti stališče Evropske unije odločno in jasno. Trajnostni mir lahko v Siriji zagotovimo le, če bodo odgovorni za zločine prevzeli svojo odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Castaldo. Hvala lepa. Pozdravljena gospa visoka predstavnica. Torej, vemo, da premjer je nekako drži, nekajkrat je bilo prekinjeno, ampak zaenkrat drži. To novo vzdušje sodelovanja med Rusijo in ZDA je prav tako treba pozdraviti. Občutek imamo, da bodo pogajanja morda uspela. Ampak drugi akteri pa so manj pripravljeni sodelovati. Tu imamo v mislih Saudsko Arabijo in Turčijo. Mislim, da ti dve državi nista dovolj blizu naši zunani politiki, kaj ti, eh, naprimer, Turčija bombardira kurde, ki se borijo proti Daješu. Ugotavljam, da ni dovolj volje, da bi se resnično borili proti temu tihotapljenju nafte, kar je vir dohodkov za eh, Daješ. Upam tudi, da ta nova zahteva Turčije po več finančnih sredstvih za begunce ne bo nekaj, kar bodo drugi videli kot šibkost eh, Evrope in eh, ne bodo tega videli kot eh, dejstvo, da Evropa ne more mm, upravljati z begunsko krizo in da je pripravljena zatisniti oči pred tem, kar Turčija počne na jugu. Evropska unija mora svojo humanitarno pomoč povečati, ampak istočasno pa mora zagotoviti tudi, da bo prišlo do dejanskega političnega procesa in naši zavezniki morajo biti del rešitve in ne problema. No- Hvala lepa. Gospod eh, Schaffhauser, minuto imate. Hvala lepa, gospa komisarka. Najprej glede Turčije. To je država, ki je nedemokratična. Videli smo, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh. Torej, Turčija je proti mednarodnemu pravu, v Iraku, v Siriji je podpira terorizem, ne spoštuje človekovih pravic in podpira tudi eh, mednarodni oziroma organizirani kriminal. Ampak istočasno pa eh, želi Nemčija oziroma kanclerka, ki je um, škodovala tako svoji naciji kot Evropi. Eh, na vsak način želi tu podpirati državo, ki eh, nikakor ne izpolnjuje nobenih demokratičnih kriterijev. Ali se vam zdi to normalno? Ali eh, ste pripravljeni zaradi Turčije ogroziti Evropo? In na to naša moralnost. Torej, tu je šlo za neko podrejenost združenim državam in pa podrejenost tistim, ki ki plačujejo Katarju, Saudski Arabiji in tako dalje. In zato je normalno, da v, tem, v takšni situaciji, da imamo pač ulogo klovna, kajti eh, to je cena, ki jo moramo plačati, če nočemo videti realnosti. Gospod Kovemike. Pani Mogherini, eh, kilka. Gospa Mogherini, nekaj besed eh, resnice. Rusija je intervenirala v Siriji in eh, zahvaljujoč tej intervenciji imamo sedaj prekinitev ognja v Siriji. Upamo, da bo Rusija ostala v Siriji, kajti videli smo, kaj se je zgodilo, ko smo poskušali odstraniti diktatorje. Samo diktatori eh, lahko ponudijo rešitev. Eh, In sedaj, če razmišljamo o volitvah v trenutku, ko je Daesh eh, tako močen, eh, to je povsem absurdno. Če eh, imate takšno državo, potrebujete diktatorja. In tudi kurdom sem dal vedeti, da morajo najti rešitev za sadom. In ko sem bil v Damasku, sem uh, tudi Asadu oziroma njegovi vladi rekel, da se morajo pogovarjati s Turki in to se sedaj dogaja, kajti sicer eh, ta eh, sporazum, ki je krhek, ne bo obstal. Hvala lepa, gospod Korven Mike. Sedaj pa dajem besedo gospe Gabriel za eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, hvala, eh, gospa visoka predstavnica. Ja, eh, v Siriji je bilo nekaj doseženega, torej premirje, dostop za humanitarno pomoč, to je pomembno, ampak še vedno moramo biti v celoti mobilizirani. Imam dve pripombi, torej danes je svetovni dan eh, žensk in Stefan di eh, Mistura je eh, povedal, da so ženske glavni del te rešitve. Torej, pri rešitvi morajo biti udeležene in vemo, kako pomembno je, da je ta dialog, znotraj sirijski dialog, kar se da vključujoč. In, um, glede na to, da smo izključeni, da je bila Evropska unija izključena iz pogajanj o premirju, potem moramo to izkoristiti. To mora biti uh, naša moč. Evropska unija mora biti tista, ki bo lahko zadeve uravnovesila v tej regiji. Zahvaljujem se vam za vse vaše napore in vaše delo. Torej, Mi moramo predvideti, kaj se bo lahko zgodilo. Torej, mi eh, želimo uh, Eh, volitve in moramo začeti razmišljati o tem, kako lahko eh, organiziramo volitve v situaciji, kjer imamo 11 milijonov ljudi izven države. Gabriel, če... Gospa Gabriel. Gospod Sani ima vprašanje za vas. Sprejmite vprašanje? Hvala spoštovani kolegi, spoštovana poslanka. Torej, vsi na podoben način vidimo to situacijo, ampak imam vprašanje, ki gre korak dlje. Ali menite, da nismo vsi odgovorni za situacijo v Siriji, ne samo Evropska unija, temveč tudi Rusija, kajti Rusija ustvarja več beguncov kot kdajkoli prej? Torej, kako menite, da bi lahko Rusijo vključili v ta proces? Hvala lepa, Tibor. Kolegica Gabriel, lahko se odzovete. Mislim, da v tej situaciji se moramo spomniti eh, sporočila visoke predstavnice. Bodimo pozorni, kajti situacija se lahko zelo hitro poslabša in zato moramo biti zelo previdni, zlasti, ko gre za eh, sodbe, obsodbe in tako dalje. En glavnih naukov sirijske situacije je, da moramo eh, vsi delati skupaj in da potrebujemo konkretno vizijo, potrebujemo stabilnost in eh, trajni mir v tej regiji. In to je tudi odgovor kolegu in hvala za vprašanje. Hvala lepa, predsedujoči. Predolgo že, ko govorimo o Siriji v tej dvorani, govorimo o obupu. Prejšnji teden so skeptiki govorili, da premirje ne bo vzdržalo in da humanitarne pomoči ne bo. Skeptiki niso imeli prav na srečo. 90 odstotkov se je nasilje zmanjšalo po poročilih medijev, odkar velja premirje. Naša politična naloga ta teden in v naslednjih tednih pa je, da nadaljujemo s tem, da preobražamo obup v upanje. Visoka predstavnica mora zagotoviti, da bo mednarodno sodelovanje, ki ga imamo, pomagalo pri tem, da bo začasno premire zraslo v stalni mir. Potrebno se je opravičiti tistim, ki so najbolj trpeli v Siriji. Potrebno je reči, da ne smemo izkoriščati tragičnega toka beguncev iz Sirije. Tudi v moji državi se skuša to izkoriščati, tako kot Boris Johnson, ki je sočutje za sirske begunce označil kot nekaj unevzdržnega in da jih večina prihaja kot ekonomskih migrantov. Vodja UKIP-a je dejal, da ISIS uporablja migrante za to, da džihadiste spravlja na evropsko zemlje. Točno tiste ljudi, ki jih on želi zavrniti. Tem ljudem ne bo uspelo, tako kot tudi skeptikom ni, kaj ti splošno sočutje v Evropskem parlamentu je prisotno in želimo rešiti to begunsko vprašanje. Ne bodo zmagali. Moja država bo ostala članica Evropske unije in evropska prizadevanja so pomembna. Same države se ne morejo odzvati na humanitarno krizo, kot je katastrofa v Siriji. Prispevati moramo k miru, ki je nujen za konec tega spora. Eh, Gospod Howitt, nekdo vam želi zastaviti vprašanje. in sicer gospod Nuttall. Morda gospod Howitt ve kaj, česar mi ne vemo, vendar pa, ali se ne strinja s podpredsednico Evropske komisije in gospodom Timmermansom, ki pravita, da večina ljudi, ki vstopa v EU, niso iz Sirije in ali se tudi ne strinja z uradnimi številkami glede azila v Združenem kraljestvu, ki pravijo, da je večina prosilcev za azil prišla iz, lani prišla iz Eritreje, ne iz Sirije. Torej, gospod Howitt, to je politična igra, prosim odgovorite, se ne strinjate z gospodom Timmermansom in ali se ne strinjate z uradnimi številkami Združenega kraljestva o azilu? Sposta. Gospod Howitt. Naj si gre za UNHCR ali visoka predstavnica ali eh, podpredsednica komisije, večina jih prihaja iz Sirije in večina je pravih beguncev, ki bežijo pred vojno, preganjenjem in smrtjo. So žrtve šestletne krvave državljanske vojne. In ta Evropska unija bo prispevala k mednarodni diplomaciji, reševanju sporov, k iskanju miru. Zavračamo argumente druge strani. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Fotiga. Minuta. Delno premirje, to je najboljši opis tega procesa, delno glede partnerjev, ki so vključeni, pa tudi kar se ozemlja tiče. Dovolite mi, da omenim, kako se sedaj veča vloga Al-Asada, kako se Rusija vrača na mednarodno sceno, prav tako pa se vrača Iran v regijo. Druga dejstva niso tako jasna, kot so ta. Žal bo Daješ sedaj operiral prek svojih meja in tudi nismo bili obveščeni o tem, da bi se organizacija odrekla grozovitosti. Hvala lepa. Modri karton. Kdo želi zastaviti vprašanje? Šujca, spremete? Yes, I do. Okay. Da. Dear colleague, as you mentioned the atrocities, don't you think so? ste omenili te grozote ali se ne strinjate, da v Siriji in Iraku mora v varnostnem svetu prek stalnih predstavnikov Francije in Združene kraljestva zahtevati vzpostavitev stalnega sodišča za zločince, da bodo odgovarjali za svoje grozovitosti in genocid, čeprav posebno proti nacionalnim manjšinam, kot so kristijani in drugi. Prosim, gospod Fotiga. Hvala lepa. Da, strinjam se z vašim mnenjem. Sedaj pa gospod Alstrevičius, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Pet let zmede in neukrepanja nas je privedlo do tega, kjer smo sedaj. Razmere, ko je kakršnokoli premire pod kakršnimi koli pogoji že uspeh. Meni se zdi, kot da sedaj sirsko sestavljam, ko sestavlja Putin. Tisti, ki deluje na obeh straneh. Ruski državljani so na strani ISIS-a, pa tudi na strani Asada, ki bombardira opozicijo, civiliste, bolnišnice in ki potiska namerno velike tokove migrantov v EU in ustvarja propagando in napačne zgodbe, lažne zgodbe. Bodimo iskreni. Moskvo. Sedaj spet vračamo na mednarodno sceno. Jasno je, da je torej vsako primerje boljše kot vojna. Vendar pa ostaja vprašanje, kakšna je cena za to in na račun koga. Hvala lepa. Hvala lepa. Kozo Permuj, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, gospa Mogherini. Torej, primer je, je dobra novica, zlasti glede na to, kaj eh, želimo. Torej, eh, želimo politično reformo v Siriji eh, in upamo, da to premirje ne bo prekinjeno tako kot prej. Torej, vemo, da smo slišali razne izjave raznih uh, vodilnih, eh, glede Al-Kajde, glede uh, Al-Nusre in tako dalje. Ampak uh, to ni privedlo nikamor. Uh, sedaj pa vidimo, da Evropska unija mora odigrati svojo neodvisno ulogo in da se mora tudi profilirati napram uh, turški vladi in napram saudski uh, vladi. In v Ženevi smo vedno znova uh, zahtevali, da uh, so za pogajalsko mizo uh, vodilni, ne pa teroristi. Smet, minuta. Uh, Predsedujoči, hvala lepa. Gospa Mogherini, hvala lepa za to, da ste povedali, kakšne so razmere v Siriji. Če karkoli ste bili še preveč skromni, kar se tiče vaše vloge in vloge Evropske unije. Uh, kar se tiče doslednosti mednarodne skupnosti, da smo dosegli to, kar imamo. Mi pač se ne borimo z orožjem kot EU. Ukrepamo pa skupaj, da bi spodbudili dialog, ki bi kam vodil. Podpiram Havita, tudi kot član stranke škotskih nacionalistov, da moramo nadaljevati s tem. Mislim, da imate prav. Sodelovanje prinaša sadove. Humanitarna kriza je ena zoča in podpiram vaše prizadevanja pri tem. Tudi za Libanon in Jordanijo. To sta krhki državi, ki potrebujete našo polno podporo. Vprašanje glede odgovornosti. Miru brez odgovornosti vseh strani, ki so zagrešili zločine, ne more biti. Vesel sem, da se bo vrateka v Damasku spet odprl. Vendar pa zanima me, koliko vaše službe pomagajo nevladnim organizacijam globalno in tudi tam na kraju samem glede zavarovanja dokazov, da bo odgovornost torej del sirske končne rešitve. Hvala lepa. Kolega Natal, minuta. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa, komisarka. Kot vemo, je Sirija verjetno najbolj resno vprašanje globalno gledano dan danes. Videli smo zlo islamske države videli smo požige, obgla, obglavljali so ljudi, metali ljudi iz strehe, ker so homoseksualci in če ne umrejo, jih potem pobijajo na tleh. To so torej ti ekstremisti, ki želijo prevzeti nadzor ne samo nad Sirijo, temveč nad celotno regijo. Ne pozabimo, leta 2013 so vsi zahodni politiki, tudi John McCain in ki jih Verhofstadt na zgeni na področju znanja politike dali, da so to samo uporniki in vključevali so tudi frontal Nusra in sirske mujahidine. Seveda se potem ni izkazalo za res. Gospa Mogherini, zakaj še vedno nič ne storimo glede Saudske Arabije in zakaj še vedno namenjamo sredstva Turčiji in vabimo Turčijo, da naj se pridruži Evropski uniji, ko pa so oni tisti, ki podpirajo terorizem? Hvala lepa unija sedaj poskuša z milijardami prepričati turčijo na svojo stran s tem pa je naredila veliko napako turčija ni ne politično vojaško pa tudi ne religiozno nekdo ki bi bil zaželen v mirovnem procesu za sirijo že mesece se širi kurdski spor tudi na ozemlje Sirije in tam je tudi veliko milic, ki deluje brez nadzora. Sredi februarja je Turčija začela obstreljevati sirsko ozemlje. Washington je sicer pošiljal proteste v Ankaro in je želel prenehane napadov, vendar pa kje pa je odziv Unije, namesto da bi režimu Erdogana zaradi zatiranja manjšin in slabitve partnerjev izrekli določene ukrepe, se to še vedno dovoljuje. To je hinavsko in to nikakor ni pot k miru v Siriji. Hvala lepa, gospod Miljan Mon, minuta. Hvala lepa, premirje v Siriji je eh, korak eh, naprej in eh, o tem to tudi omogoča pogajanja v Ženevi. Torej, to so vse dobre novice, um, prekinitev ognja, manj nasilja in tako dalje. Ampak to še ni uh, rešitev tega konflikta. Potrebujemo uh, volitve, politično rešitev in uh, to je bilo zapisano tudi že v sporočilu iz Ženeve iz leta 2012. Torej, prizadevamo si za uh, boj torej, proti skupinam, kot so Daesh in uh, Prav tako je treba rešiti humanitarno krizo. Nahajamo se v ključnem trenutku in pozdravljam kompromise gospe Mogherini in pozdravljam njeno ulogo v Ženevi in pa tudi napram obupni humanitarni situaciji v Siriji. Upam, da bodo tako lokalni, regionalni in mednarodni akteri naredili vse, kar je v njihovi moči, zato da se bo po petih letih groznih bojev našlo rešitev za konflikt v Siriji. Ana Gomes. Hvala lepa. Dve minuti. Predvsej beguncev prihaja iz Sirije. Opozicija proti Asadu prerašča državljansko vojno. Vojne države, ki podpirajo terorizem in to vodi do uničevanja države, do velikanskega človeškega trpljenja in humanitarne katastrofe po drugi svetovni vojni. Vse to na vratih Evrope. Rusija tudi posreduje in Evropska unija je enostavno neusklajena. Države članice ne zmorejo strateškega pristopa, strateškega odziva. Naša politika je politika, ki samo čaka. Ne delujemo preventivno in ne preprečujemo najhujšega nasilja in tega, da je vedno več beguncev v begunskih taboriščih. Tega ne bi smeli početi, ker tisoče beguncev poskuša zbežati v Evropo. Mi pa si samo izmišljamo razloge, kako bi olajšali teroristične dejavnosti. Vedno več beguncev je in to je neposredna grožnja našim dejavnostim. Ne moremo tako nadaljevati z našo politiko. Begunci prihajajo prek Turčije in gospa Mogherini, dobro je, da je prišlo do premirja vendar pa to ne bo rešilo težav in tudi ne begunske krize ali kurdske krize. Potrebujemo evropsko solidarnost in ustrezno politično vodstvo. Ne moralni dogovor s Turčijo nam žal ne kaže, da je to potrebno vodstvo. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. V svojem ovodu ste govorili o vaših eh, turških partnerjih. Razvoj je potekal v različne smeri, kar me tudi skrbi. Kako gledate na turško vlogo v regiji, glede na vojno, ki se vendarle še razvija v Siriji? Če pogledate na to, kar se dogaja tudi na turškem ozemlju, vidimo, da prihaja do namestitve oziroma razmestitve uh, orožja. V Asisu so kurdske sile, ki se jih napada, tudi drugot. Gre za turške džihadiste, ki izvajajo dejavnosti tam. Grške oblasti so videle tudi, turško plovilo z eh, orožjem, ki je šlo v smer Libanona. Gospa Mogherini, zdi se mi, da je Turčija bolj del problema, kot pa del rešitve na to. Ego, minuto. Grazie, predsedente. Spoštovana gospa Mogherini, po veliko letih smo prišli do tega, da humanitarno katastrofo rešujemo ali pa vsaj poskušamo rešiti paralelno s političnim procesom ki naj pripelje do miru v siriji. humanitarna katastrofa je posledica napačne politike tudi naše v odnosu na kompleksnost sirije nismo razumeli kam pelje eh, začetek zaostrovanja v siriji imamo gotovo kot ste rekli tri pozitivne stvari v tem trenutku eno je premirje drugo je koordinacija med združenimi državami amerike in rusijo in tretje inkluzivnost v pogajanjih v katerih sodelujejo tudi rusi tudi asad. rekli ste da nismo v hladni vojni. bojim se da po retoriki nekaterih kolegov ki se ne morejo usmeriti na sirijo ampak polemizirajo s putinom popolnoma nepotrebno v tej situaciji da pravzaprav v tej hladni vojni tičimo. mislim da končen cilj ki si ga moramo zastaviti je demokratična sirija mogoče bi bilo pa prav da mi v evropi že začenjamo razmišljati o tem kaj bo po vojni v siriji namreč proces sprave. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Prepričan sem, da se je v Siriji pojavila nenavadna priložnost za Evropsko unijo. Po petih letih eh, konflikta in pa po eh, strašljivi humanitarni situaciji potrebujemo veliko širši pristop, hkrati pa tudi zagon političnega procesa ki bo zagotovil možnosti za prebivalce Sirije, da si sami ustvarijo svojo prihodnost. Eh, delo, ki je bilo upravljeno na sedežu Združenih eh, narodov, je bilo zares odlično. Sedaj mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo. Poskrbeti mora za humanitaren odgovor, ki bo v skladu z trenutnimi okoliščinami. Evropska unija je namenila več kot 5 milijard eh, evrov za humanitarno pomoč in je s tem na prvem mestu med eh, donatorkami eh, humanitarne pomoči. Hkrati pa je potrebno upoštevati vse regionalne in lokalne skupnosti, ki so upletene v ta konflikt. V Siriji potrebujejo močno prisotnost Evropske unije, na kocki je naša verodostojnost. Ta priložnost je eh, priložnost eh, mirovnega procesa v Siriji v širšem eh, regionalnem kontekstu. V tem kontekstu je Evropska unija že dokazala, da lahko igra pomembno vlogo, kot recimo v Iranu in ko je šlo za jedrski sporazum. Vendar pa se Evropska unija vedno bolj zapira sama vase, kar je pokazala tudi begunska kriza. Potrebujemo nov zagon za zunanjo politiko Evropske unije. Pri tem moramo spoštovati temeljne vrednote Evropske unije in poskrbeti za doslednost. Če želimo imeti odločilno vlogo v Siriji, potem se moramo odreči regionalnemu egoizmu. Začeti moramo sodelovati in uh, pričeti moramo z mirovnim postopkom, ki je trenutno nujno potreben. Hvala lepa. Kolega Buonanno, bi vam rad zastavil vprašanje v okviru vprašanja modrega kartona. Sprejemate to vprašanje? Ne. Potem pa je naslednji na vrsti gospod Piotrovski za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vojna v Siriji traja že pet let. Ogromno je bilo že žrtev. prišlo je v tem trenutku do začetka sklepanja nekaterih sporazumov, tudi pod okriljem OZN. Zanima nas stabilizacija v regiji, kajti ta je ključ za razrešitev eh, današnje migracijske krize, s katero se sooča Evropska unija. Mir v Siriji pa pomeni tudi to, da je treba zaustaviti poboje civilistov, da je treba zaustaviti tudi uh, tok migrantov in jim omogočiti, da se vrnejo domov. Zelo nas skrbijo novice o tem, da so pred kratkim 135 um, eh, žrtev zabeležili na poti uh, v sredozemlje in uh, ravno zato mora Evropska unija nadaljevati z svojimi prizadevanji za humanitarno pomoč. Hvala lepa. Vojna je v Siriji privedla do položaja, ko sistemi propadajo. Trenutno ni odgovorov na sedanje pereče probleme. To je realnost, s katerim se v Siriji soočajo. Protagonisti v seriji so resnični, ne tisti, ki bi jih mi želeli, eh, da bi bili protagonisti. Eh, Asadov režim je eh, jamstvo za sunite, za labite, za vse tiste, tudi kristjane, ki se soočajo z napadi Daheša in pa vahabistov. Skleniti moramo, oziroma najprej moramo začeti mirovni proces, ugotoviti moramo, da je rusko posredovanje tisto, ki je spodbudilo to, da se pomikajo k sprejetju sporazuma. Pet let trajajoča vojna je prinesla začasno zaustavitev ognja malo pred eskalacijo. Menim, da moramo spodbuditi mirovni proces, boriti se moramo proti terorizmu, to je eh, strateškega pomena. Hvala lepa, gospod Kan, za dve minuti. Vključite mikrofon, prosim, gospod Kan. Eh, <laughs> eh, Predsedujoči, gospa visoka predstavnica, mnogim Sirici sedaj izkoriščajo mirovni proces oziroma zaustavitev ognja za to, da bi zahtevali konec eh, sovražnosti in pa pobojev v Siriji. Realnost je, da ni prišlo do zaustavitve ognja, mogoče samo zmanjšanja sovražnosti. V prvih eh, dneh eh, tega sporazuma je bilo 135 obitih petintrideset od teh jih je bilo civilistov. Treba je zagotoviti ustrezno okolje za začetek pogajanj. Pogajanja se morajo ponovno začeti zato, da bo prišlo do res celovitega uh, sporazuma oziroma premirja. Uh, ta postopek morajo voditi sirici prav tako morajo oni nakazati rešitve mednarodna skupnost mora delovati v dobri veri zato da bo sporazum res eh, celosten da bo temeljil na tistem kar je bilo dogovorjeno v münchnu. Izkoristiti moramo to priložnost, eh, da bo postopek eh, res učinkovit na vseh ravneh, vključno z humanitarno ravnjo. Humanitarne pomoči se ne sme preprečevati, zagotoviti je treba po celi Siriji popoln dostop eh, vsem oblikam humanitarne pomoči. Te priložnosti ne smemo zapraviti. Letošnje leto mora biti leto, ko bo prišlo do zaustavitve eh, spopadov v Siriji, s tem se bo rešila tudi migracijska kriza. Vsi smo zainteresirani za to, da podpremo sirijski mirovni eh, proces eh, in da bo prišlo do rešitve, ki bo ustrezna za vse. Hvala lepa. Kolega Bonoano bi vam rad zastavil vprašanje, ali ga sprejemate, gospod Kan? No, ne, hvala. E torej, nadaljujemo. Gospod Škripek, za minuto. Predsedujoči, visoka predstavnica, kolegi, kolegice, hvala lepa za vašo izjavo, komisarka. Zdaj je v Siriji čas za mir, mir za vse. Zato vas pozivam, da zagotovite, da bo k sirijskemu demokratičnemu svetu dodano tudi vprašanje sirijskih eh, kristjanov. Pomisliti je treba tudi na tisto, kar se dogaja na severu Sirije. Tam uh, živijo v sožitju, mir so ohranili sami, pa vendarle mir je ogrožen ne samo strani ISIS-a, temveč tudi drugih. Turčija obstreljuje eh, to območje oziroma območje blizu te regije. Regionalna vlada v Iraku je odprla tudi mejo na to območje. Zato vas pozivam, da resnično uporabite vse diplomatske možnosti v svojih razgovorih eh, z mednarodnimi partnerji. Ljudem na tem območju moramo pomagati, ker so jamstvo za stabilnost v prihodnje. E, no, Najlepša hvala. Kolega Škripek, e, eno vprašanje imamo za vas, ga sprejemate? Ja. Dobro. Izvolite. Prego, la domanda. pane predsedajoči dotaz jaz sem se hlasil hvala lepa gospod predsedujoči Želel bi izkoristiti to priložnost, pravzaprav pa sem hotel spregovoriti v postopku Catch the Eye, ne zdaj, oprostite. Pascu, prego. Kolega Pasku, za minuto. Predsedujoči, visoka predstavnica, Državljanska vojna v Siriji ima številne posledice tudi za Evropsko unijo. Begunska kriza, terorizem, vpliv na regionalno situacijo, zapleteni odnosi z Rusijo, možnost eh, eskalacije. Zadnji eh, dogovor o ustavitvi ognja ni popolnoma zaustavil boje med režimom in pa opozicijo ter med različnimi skupinami znotraj opozicije. Glavni razlog za to je dejstvo, da med različnimi sirami, ki posredujejo, ni dogovora. Uh, po eni strani imamo tukaj uh, Asadov režim, po drugi strani številne druge skupine. Po dejanski zaustavitvi ogna bo treba doseči dejanski dogovor oziroma sporazum od preprostih do kompleksnih zadev, od eh, civilnih eh, do mm, vojaških ravni, na vseh teh ravneh bo treba najti rešitev, ki bo odgovorila na ta zapleten problem, ki je pred našimi vrati. Kolega Lic za minuto. Spoštovani predsedojoči, visoka predstavnica, Trenutno zaustavitev ognja podpiram, upam, da bo ta zaustavitev ognja ostala taka tudi naprej. Ta je zagotovo temelj za nadaljna pogajanja. Treba pa je uporabiti tudi mednarodno zakonodajo, mednarodne sporazume, ko gre za preganjanje vojnih zločincev. Uh, Med drugim eh, so tukaj pomembne Nemčija, Združene države Amerike, prav tako vsi tisti, ki zagotavljajo dokazni material glede zločinov proti človečnosti, ki so jih eh, zagrešili na strani Asada. mogoče bo treba v prihodnosti oblikovati novo organizacijo ki se bo odločala glede eh, teh eh, zločinov mednarodno pravo mora zagotoviti možnosti da bodo tisti ki izvajajo zločine vedeli da se jih bo preganjalo hvala lepa Eh, Najlepša hvala, kolega Lic. Eh, vprašanje imamo za vas. Eh, kolega Buonano bi vam ga rad zastavil. Ali ga sprejemate? Ne, hvala. Potem pa sledi prosta razprava. Samo enemu poslancu na politično skupino bomo lahko dali besedo glede na številne zahteve. Kolega Šukor. Grazie.

če bi katera koli od upletenih sil imela vojaško premoč, če lahko to tako imenujemo, potem bi mogoče prišlo lahko do nekega konca spopadov. Mi pa na zadevo gledamo samo od zunaj, z evropske eh, plati. Prišli so k nam eh, milijoni migrantov, ki si želijo vrniti domov na mednarodni dan žena, bi rad izrazil podporo vsem tistim ženskam, ki so morale zapustiti Sirijo ali pa bližno območje. Hvala lepa, gospod Marija, za minuto. Hvala lepa. Glede Sirije bi rad eh, povedal naslednje. Po eni strani imamo zahodne sile in eh, Turčijo, pa potem na drugi strani Saudsko Arabijo, ki eh, podpira islamsko državo. Ta radikalni islamizem, ki se bojuje proti šitom in pa tudi Asadu. Zato se je islamska država tako razmahnila. Trenutni položaj je kritičen. Moramo odstraniti islamsko državo. Samo tako bomo dosegli mir in samo tako bomo preprečili eh, ta ogromen migranski tok, eh, ki prihaja v Grčijo. Kaj pa Skopje, kaj pa Albanija, gospa Mogherini? Gospod eh, Bankimun je povedal, da je zaprtje meja uh, nezakonito in da je to proti mednarodnemu pravu. Kaj boste storili? Ali boste ukrepali za to, da se bodo meje lahko odprle? Zaprtje meja je nezakonito. Ne morete imeti položaja, ko so številni migranti ujeti v Grči. Kolega Jakovč, za minuto. Krhko primer je, ko ima Krhko premirje, kateremu smo priča v Siriji, je zagotovo boljše od vojne in zato je potrebno to premirje tudi obdržati. Dobro je, da je v ta postopek vključena tudi visoka predstavnica, pa tudi, da se ta eh, skupni jezik našli Amerika in pa Rusija. Vendar pa rešitev ne more biti v njihovih rokah. Rešitev mora biti v rokah eh, sircev. In jasno je potrebno povedati, da država pripada njim eh, in nikomor drugemu. Naši sovražniki so predvsem Daesh in pa druge teroristične skupine, ki so pripravljene storiti veliko zločinov. Vse ostalo pa je potrebno prepustiti prebivalcem Sirije. Če želimo ustanoviti mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine v Siriji, potem to tudi storimo, kajti to je pravna pot za rešitev te situacije. Ampak na vsak način prepustimo Sirijo tistim, ki tam tudi živijo. Grazie, Hvala lepa. Kolega Epitideus, za minuto. Grazie, signore presidente. I catapasi tu piro si Siria, in je to prodo nezaredniko minima. Hvala lepa. To, kar se dogaja zdaj v Siriji, torej trenutno primerje, je prvi pozitiven znak, ki prihaja iz tega območja. Različne informacije, ki smo jih prejeli, kažejo na to, da je prišlo do zmanjšanja žrtev za 90 odstotkov in pa tudi uporabe sile za 80 odstotkov. V Ženevi naj bi eh, začeli eh, potekati mirovni pogovori. Evropska unija spremlja to premirje in možnost ima, da na svetovnem odru odigra res pomembno vlogo. Če pogledamo Rusijo in njeno vlogo, potem ugotavljamo, da je vendarle tudi z njenim posredovanjem še kar nekaj nevarnosti na tem območju. Kolega Bona, no, v prosti razpravi ne morete zastavljati vprašanj v okviru uh, modrega kartona. Kolega Ferreira. Spoštovani predsedujoči, to kratko premirje v Siriji zelo dobro bi bilo, če bi pomenilo vendarle konec spopadov v Siriji. Je vendarle izjemno krhko, V zadnjem času smo videli, da so na ruski strani uh, namestili še več orožja na sirskem območju in to je privedlo do res dramatičnega položaja. Obstaja lahko tudi uh, vojaško sodelovanje med uh, sirijsko vlado, Hazbolahom in pa drugimi regionalnimi skupinami. Vemo tudi, koga so financirali eh, ZDA. Vemo, da je tudi eh, to vrstno posredovanje in pa pomoč kot kamenjanje Evropske unije. Včeraj je potekal sramoten vrh Evropske unije. Slišali smo številne zahteve in pa to, da bi drugi odločali v imenu Siricev. Kolega Buhner za minuto kot zadnji. Hvala lepa za to pomembno poročilo. Hvala tudi za eh, sodelovanje pri eh, mirovnem procesu in pa izboljšanje humanitarne pomoči. To, kar slišimo zdaj, je prispevek komisije, pa vendarle to še zdaleč ni dovolj. V begunskih taboriščih je še zmeraj lakota, ljudje še zmeraj zmrzujejo. Enostavno jim je treba nameniti več sredstev, mi kot Evropska unija in vi kot komisija. Ni pa primerno, da denar namenjamo Turčiji za graditev zidu, denar je treba nameniti za humanitarno pomoč in pa za to, da bomo omogočili okolje, v katerem bodo lahko ostali. Pozivam vas, da skušate doseči to, da bodo v begunskih taboriščih izpolnjene vse osnovne potrebe ljudi. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo podpredsednica gospa Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi začela s tem, da iskreno povem, da imam včasih vtis, da je precej preprosto sedeti tukaj in izpostavljati vse pomankljivosti v tej situaciji, ki je zame daleč od popolne vendar pa situacija ni ravno slaba. Pogosto se pritožujemo, da je eh, kozarec na pol eh, poln, eh, pravzaprav ni niti do polovice poln, ampak prejšnji teden je bil še bolj prazen. Torej, naša naloga je, da dodajamo kapljice vode, tako da se tak koza, ta kozarec vsak dan polni, kajti vsaka kapljica je eno rešeno človeško življenje. Tukaj v Evropi v Egejskem morju, v Siriji, eh, Jordaniji ali pa Libanonu. Moja naloga ni, da zagovarjam te odločitve. Moja naloga ni, da pravim, da je to dovolj, eh, da je to popoln odgovor. Moja naloga je, eh, da poskušam povezati mednarodno skupnost, kajti pet let vojne je tudi rezultat pet letnih razlik eh, na ravni mednarodne skupnosti. Vloga Evropske unije je po mojem globokem prepričanju ta, da poskusi vzpostaviti most med različnimi interesi. Veliko je deležnikov v Siriji in izven Sirije, ki imajo povsem eh, različne načrte, ne strinjajo se skoraj da glede ničesar. naš temeljni politični cilj, tudi moralni cilj, je, da se borimo proti Daješu. To je tudi v eh, našem lastnem interesu. Poleg tega pa eh, moramo rešiti begunsko krizo. O tem bo eh, kasneje govoril tudi Franz Timmermans. V našem interesu je, da poskrbimo za upravljanje begunskih tekov. V našem političnem in moralnem interesu je, da najdemo skupni imenovalec med eh, izjemno različnimi interesi. Interesi bodo ostali različni, ampak mogoče bomo lahko postopoma našli skupno mnenje. Moramo pomagati, da bo vzpostavljen mir v eh, Siriji, ne pa da jim situacijo otežujemo. Vojna še zdaleč ni končana ne moremo reči, da imamo premirje, gre zgolj za prekinitev sovražnosti. Situacija je izjemno krhka in vojna še zmeraj divja in ne bo izginila v eh, naslednjih tednih. Kot sem zelo jasno povedala na začetku, se lahko situacija v vsakem trenutku poslabša, če ne bomo povezali vseh elementov, ki nas lahko spravijo na pravo pot. In to je zelo zapletena naloga, s katero se moramo spopadati vsak dan. Torej, kakšna je situacija? Imamo prekinitev sovražnosti, zagotoviti moramo pristop za humanitarno pomoč, zagotoviti moramo več humanitarne pomoči in zagotoviti moramo upanje prebivalcem Sirije. Torej, naša naloga je, da zagotovimo upanje. To je naša temeljna naloga in, in pa, da skušamo vzpostaviti mostove med različnimi deležniki, da skušamo najti skupni imenovalec in e, to je tudi duh Evropske unije. Včasih imamo težave, e, da bi uresničili ta evropski duh znotraj Evropske unije, e, na mednarodnom prizorišču pa nam še nekako uspeva. Poleg tega pa moramo izgraditi pot eh, k miru, poskrbeti moramo za politično tranzicijo in za eh, prihodnost eh, Sirije, ki bo v rokah sirskih državljanov. In tukaj ne govorim le o tistih, ki še zmeraj živijo v Siriji, ampak tudi o tistih, ki so Sirijo zapustili, kajti tudi oni morajo imeti besedo pri odločitvi o sedanjosti ali pa prihodnosti njihove države. Torej, Poskrbeti moramo za to, da se bodo vsi držali eh, akcijskega načrta, eh, ki eh, ga je sprejel tudi Varnostni svet. Prvič je bil takšen načrt soglasno sprejet in to je rezultat trdega dela. Slišala sem tudi nekaj besed o pomankanju enotnosti med evropejci. Naj zelo jasno povem sodelujem v petih različnih eh, formacijah Evropskega eh, sveta. Vsak teden sodelujem tudi pri seji kolegija Evropske komisije. Zelo pogosto sem tudi tukaj v Evropskem parlamentu in tudi tukaj se vaša mnenja razhajajo, razlikujejo. Ampak pri temi Sirije Evropska unija ni enotna le v besedah, ampak tudi v dejanjih. Vsak teden, vsake tri dni, poskrbimo za usklejevanje sporočil, za usklejevanje naših dejanj. Torej, ne slikajte Evropske unije kot razdeljene. Na določenih področjih smo dejansko razdeljeni, ampak na tistih področjih, kjer sodelujemo, kjer se politično strinjamo, moramo izpostaviti tudi pozitivne točke. Vsaj mi, kajti če tega ne bomo sami storili, eh, potem tega ne moremo pričakovati niti od drugih. Ampak, ko gre za Sirijo, smo enotni in delujemo v korist Evrope. No, sedaj pa k trem specifičnim točkam. Prvič, Libanon in Jordanija. Sto odstotno se strinjam, še več kot sto odstotno, da moramo poudariti ne le finančno pomoč, ampak da moramo poskrbeti tudi za okrepitev odpornosti družbe, in pa eh, različnih sistemov v družbi in zato si moramo prizadevati skupaj. Obiskala bom Libanon in pa Jordanijo čez nekaj tednov oziroma čez deset dni in to bo ena izmed eh, tem našega sodelovanja. Tesno sodelujemo z Jordanijo in Libanonom tudi na mednarodni ravni, kajti mislim, da imamo skupen cilj. Namreč skušamo najti rešitev za celoten svet in tudi za to državo, da se eh, pomakne na poti k miru. Odgovornost, eh, to je naslednja točka, ki je bila izpostavljena in na tem eh, področju sodelujemo predvsem z nevladnimi organizacijami, ki vsakodnevno delajo na terenu. In to je vprašanje, kateremu se lahko kasneje še vrnemo na plenarnem zasedanju ali pa v enem izmed odborov. To bi z veseljem storila. In naj zaključim z zadnjo točko. Nekateri ste govorili o vlogi žensk, številni, še prav posebej na ta uh, poseben dan. Eh, vesela bi bila, če bi se to zgodilo večkrat, ampak res je, da je 8. marec eh, zelo pomemben dan in dobra priložnost. Ko pravimo, da mora biti prihodnost Sirije v rokah državljanov, vseh državljanov Sirije, v in pa izven te države, seveda mislimo tudi na ženske vedno skušamo zagotoviti možnost vzpostavitve sekularne države v Siriji. Številne ženske v Siriji imajo pričakovanja glede vloge, ki bi jo lahko odigrale v e, družbi. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami in jim pomagamo pri vsakodnevnem delu v Siriji in izven Sirije, ampak z Sirici. In e, to je zelo pomembno uh, za to, da okrepimo vlogo žensk. No, zaključila pa bom z žalostno izjavo. Pri okrogli eh, mizi, eh, ker se ukvarjamo s prihodnostjo Sirije, sem jaz edina ženska. To eh, nam veliko pove o trenutni situaciji, o vlogi žensk v mednarodni eh, diplomaciji. In tukaj ne gre zgolj za določene dele sveta, ampak skoraj da za vse svet, tudi za Evropsko unijo. No, naj zaključim pozitivno. Ženske, ko so ženske vključene v eh, pogajanja, kot recimo v primeru eh, pogajanj z Iranom, imamo boljše možnosti, da dosežemo dobre rezultate. Mogoče so ženske bolj pragmatične in bolj trmaste, ampak eh, na koncu jim vendarle uspe. Najlepša hvala, podpredsednica Mogherinjeva, za vašo izjavo. Hvala lepa vsem kolegom.